Ali ga sprejmete? Da. Gospod Breyer, izvolite. Go ahead. Dear colleague. Tu sem. Rekli ste, da nočete, da bi eh, delegitimizirali Evropski parlament, ampak ali vam je znan temeljni koncept eh, gospoda Rusoja o tem, kako se oblikuje družba? da se morajo državljani odločiti o tem, kakšno vlado si želijo in ali se vam zdi, da je sedaj tako stanje ogroženo ali pa menite, da smo mi tukaj izbrani zato, da zastopamo naše države. Vaš čas je potekal. Imamo še eno prošnjo. Gospod Gonzales Pons, eh, samo na kratko, še eno vprašanje, ampak samo, če se strinjate, da ga boste sprejeli. No, izvolite, imate 30 sekund. Mandato reprezentativo. Verjamem v reprezentativni mandat. Verjamem v ta mandat in razumem, da eh, se svet in komisija posvetujeta z državljani, eh, ker nista to parlamenta, ampak imamo tukaj neko kontradikcijo, da določeni parlamenti, ki so bili izvoljeni pred šestimi meseci, da se ne posvetujejo z ljudmi. se opravičujem pravi predsedujoča to vse skupaj zelo zanimivo ampak kolegi lepo vas prosim ne vem kako vam je ime vas ne morem poklicati ampak ne morete voditi razprav takole mimo mikrofona ker moramo biti vsi udeleženi sedaj pa gremo naprej Za dve minuti je na vrsti gospod Ruiz Devesa, mudi se nam že. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi kolegom z skrajne desnice, ki prihajajo vsak dan sem, da nam govorijo o tem, kaj si mislijo in kaj verjamejo naši državljani, da je resnica v tem, da vi zastopate zgolj 20 do 25 odstotkov evropejcev. In to so pač tisti, ki niso podpirali našo resolucijo, ki pa jo podpira, kot kažejo zadnje volitve, evropske volitve, vsaj 75 odstotkov ljudi. Toliko za enkrat. Potem pa še druga zadeva. Deset let je po uveljavitvi Lizbonske pogodbe. No, nekateri so že povedali, da ko sedaj pogledamo na to, se nam zadeve zdijo povsem drugače, tudi svet je drugačen. Nismo imeli Brexita, nismo imeli Trumpa kot predsednika Združenih držav Amerike, ni bilo tako močnih priseljenskih tokov. No, če naj skrajšam, živimo v realnosti. Zadeve, ki ne rešujejo realnosti, eh, so pač take, da se je treba odzivati na to, kar se v resnici dogaja, tudi na pritiske od zunaj stanje tako, kot je. Svet obstaja, ne moremo ga ignorirati, ne moremo se pretvarjati, da je drugačen zaradi nekih drugih političnih razlogov. Moramo organizirati svojo civilno družbo v sodelovanju z vsemi našimi sodržavljani. Organizirana civilna družba je res nujno potrebna, bolj kot dajkoli prej. In prepričan sem, da imajo v tem pomembno vlogo naši sodržavljani, nevladne organizacije, da lahko vsi skupaj lahko iznajdemo cel kup odgovorov na vprašanja in izzive, s katerimi se soočamo. In če bomo lahko to vse dobro opredelili, bomo lahko našli tudi prave institucionalne odgovore. Hvala lepa. Uh, obstaja tudi vprašanje na podlagi modrega kartona. Boste sprejeli to vprašanje? Da. Hvala. 30 eh, sekund imate na voljo, gospod Ronča. Hvala lepa. Hotel sem eh, vas vprašati naslednje. Masterska pogodba iz leta 92 določa Drevljansko unijo iz leta 92 in eh, mi lahko poveste po vašem mnenju, zakaj to ni uspelo, zakaj toliko let ni uspelo uresničiti tega tako sicer žlahtnega cilja. Vsaj en razlog. Izvolite, imate besedo. Oprostite, nisem razumel vprašanja. Morda se lahko dobita na samem pozneje in se dogovorita o tem. Gospa na številki 29 je zaprosila za možnost, da zastavi vprašanje. Hvala lepa. Moram reči, da prav uživam v tej eh, razpravi. Ti modri kartoni nam omogočajo, da imamo pravo razpravo tukaj v tem krogu in to je res nujno potrebno. Če govorimo o prihodnosti Evrope, sem hotela nekaj mojega časa dati kolegu iz eh, socialdemokratske skupine, ker govorimo o prihodnosti Evrope in nevladnih organizacijah. Res je pomembno, da se s tem ukvarjamo in zato bi mu dala nekaj svojega časa, da bo o tem lahko govoril naprej. Ja, uh, Hvala lepa. Eh, sam verjamem v demokracijo na podlagi predstavniškega sistema, ampak eh, Ne vidim nikakršnega problema v tem, da bi imeli stalno posvetovanje z našimi sodržavljani. To bi morali početi vsak dan z navadnimi državljani, kot temu rečemo, in na tem utemeljiti konferenco o prihodnosti Evrope. Hvala lepa. No, sedaj imamo še 16 prošen v postopku, ujevite mojo pozornost in uh, Eh, tudi modre kartone ste že uporabili, kot je bilo že povedano, sedaj pa gospod Duran za dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da ste slišali, kakšno je stališče parlamenta, ki je skoraj da soglasno o tem, da je nujno, da mora ta konferenca uspeti. To je nov element, ki se eh, redko kdaj pojavi v naših razpravah, v tej instituciji in med institucijami. No, slišali smo tudi besedo, da je treba biti drzen in pogumen in veste, da je Danton nekoč govoril o tem, ko je bila Francija v nevarnosti in je rekel, da potrebujemo vedno to drznost. Res je, Evropa je sedaj ogrožena, to ste obrazložili in povedali, kaj je s tem. Smo seveda tudi na razpotju, še zlasti po Brexitu. In Winston Churchill je na plas Kleber pred 70 leti tudi govoril o velikih nevarnostih, s katerimi se je Evropa takrat soočala, vendar da ima Evropa dovolj moči, da se s tem sooči. In zato bi rad povedal še nekaj besed eh, v zvezi s tem, kar je povedala predstavnica sveta. Žan Mone je rekel, da Evropa ni tam zato, da bi povezovala med seboj države, temveč da bi povezovala ljudi, človeška bitja. In to je tisto bistvo. In zato tudi izražam svoje uh, upe in pričakovanja predstavnici sveta in tudi gospe Šujci. In naj vam v imenu naših sodržavljanov in nevladnih institucij, ki trkajo pogosto za manj na vrata teh institucij, da ne pokvarite te priložnosti, da nam omogočite, da bomo končno delali skupaj, da bomo vsi skupaj, ki zastopamo evropske državljane delovali skupaj, saj eni brez drugih ne moremo veliko doseči. Uh, Manders, did you, did you Gospod Mandel, ste hoteli eh, sodelovati v postopku, imeti mojo pozornost ali ste hoteli modri karton? No, potem je pa na vrsti. Gospod Kastaldo, gospod Juron, boste sprejeli to vprašanje? Da, izvolite. Dragi kolega, dragi Paskal, veliko sva sodelovala v preteklih letih in močno cenim vaš eh, nagovor. Ampak res je, da vsi pričakujemo to konferenco z velikim upanjem, vendar ne bo mogla kar tako rešiti vseh potrebnih reform. Ne vem, ali mislite, da je treba vse to reševati v okviri, ki nam jih ponujajo pogodbe in eh, kako uravnotežiti delo vseh teh naših institucij, ki jih je treba res ozdraviti. Da, hvala, dragi Fabio. Čisto preprosto bi rad odgovoril ob tem, kar smo slišali od eh, sveta in od gospe Šujice v imenu komisije. Ničesar nam ni treba prepovedovati samim sebi. Treba je vzpostaviti dialog, ki je nujno potreben z našimi sodržavljani med institucijami in storimo torej to. Eh, lahko celo eh, ponovim še enkrat, da moramo biti drzni, ne smemo imeti strahu pred dialogom. Hvala lepa. Gremo naprej. Eh, za minuto in pol gospa Delbo Skorfield. Govorimo o tej konferenci eh, tu na začetku leta 2020, ob tem, ko nas Britanci zapuščajo in vidimo že prve učinke Brexita, torej prva od 28 držav članic odhaja in kje bomo potem? Pred desetimi leti smo to prvi, prvič razmišljali o tem, da obstaja tako uh, tveganje. Potem smo tudi govorili o sprožitvi sedmega člena in tudi eh, govorimo sedaj o eh, stanju na polskem in na mađarskem, ko gre za dejanske kršitve temeljnih načel Evropske unije. Smo torej v kritičnem trenutku. In ta konferenca o prihodnosti Evrope je zelo pomembna pobuda, ki je neizogibno potrebna in Evropski parlament se mora tega eh, lotiti odločno, seveda tudi drzno. In eh, če nam ta konferenca ne bo uspela, bomo zato vsi nosili odgovornost, tako komisija kot svet in parlament. Konzervatori in socialni demokrati izražajo svoje eh, pomisleke, vendar mi, evropski parlamentarci, tukaj delujemo v zelo privilegiranih pogojih in včasih ne vidimo, kaj se dogaja drugod. Naši so državljani na Irskem, v Nemčiji in drugod nam morajo služiti kot navdih in moramo tudi najti način, kako se bomo tehnično organizirali, da bo ta konferenca dejansko izražala kolektivne občutke. Predsedujoča je ugasnila govornico, ki je presegla svoj čas. Predsedujoča, nima nobenega smisla, da poskušate podaljšati svoje časa za govor, ker vam bom izključila mikrofon. Sedaj je na vrsti gospod Anne Mans. Kolegice in kolegi, ta velika konferenca, o kateri govorimo o prihodnosti Evrope, ima za cilj dati možnost eh, boljšega zastopanja naših državljanov v Evropski uniji. In to je tisto, o čemer se govori na vseh volitvah. Vedno se podarja potreba po večji skupni varnosti, skupnem odločanju. Ali se bomo zadev lotili resno ali pa bomo spet gledali pantomimo številnih naših politikov in vidimo, da je Evropska unija kljub vsem svojim nekdanjim obljubam vedno bolj zožena, vedno bolj omejena, da nekako odloča ne za ljudi, temveč nekako o ljudeh, da je predraga, nekoristna, da ima preveč pristojnosti. No in sedaj za minuto gospod Buržua. Hvala lepa, drage kolegice in kolegi. Govorimo o predstavniški demokraciji, gre za temeljno idejo. Eh, vendar se moramo vprašati, kakšna je povezanost nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta, kako so tu zastopani naši. Eh, državljani. Mislim, da ni videti, da bi kdo zares zastopal eh, interese državljanov. Pravzaprav gre tukaj za odgovornost politikov, ki si upajo dejansko zastopati svoje sodržavljane. Gre pa tudi za načelo sorazmernosti in sicer na dva načina. Hočemo imeti evropske vrednote. To je res. Če pa tega ne želimo, potem pač tvegamo, vedno večje zapiranje, vedno več straž na meji in eh, tudi vedno večje zoževanje naših pristojnosti. Hvala lepa, gospod Ferreira, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Tisti, ki želijo, da Evropska unija nadaljuje po scenariju vse po starem, se morajo prenehati delati, da poslušajo državljane. Ljudje, ki sprejemajo pogodbe na škodo državljanov, ko skrivajo probleme takrat, ko je resnica pač nelagodna, so tisti, ki so privede do te situacije. Vnaprej določati izid nima smisla, to je napačen pristop. Namen je razpravljati o Evropi brez unaprej določenega rezultata. Želimo novo napredno Evropo, ne neoliberalno Evropo, ki jo vodijo korporacije. Ne želimo vojaške Evrope, želimo Evropo miru. Ne želimo Evrope, v kateri bo šlo zgolj za to, kako oblastniki nadzirajo šipke. Ne želimo Evropo, ki bo pravična, Evropo pravic. Čas je, da spremenimo Evropo, v kateri živimo. Gospod Pučdemot, ena minuta spoštovane kolegice in kolegi. Ko se sprašujemo o prihodnosti Evrope, je prva stvar, ki jo moramo rešiti, vprašanje, kakšno vlogo želimo dati državljanom. Če tega ne bomo rešili, bomo čez nekaj let imeli isto razpravo, to razpravo bodo imeli drugi poslanci in vse skupaj ne bo uspešno. Ali želite, da so državljani oddaljeni, pasivni ali pa nasprotno želimo, da njihov glas resnično šteje in da lahko neposredno sodelujejo v evropski demokraciji. Ne govorim le o volitvah poslancev in eh, največjih funkcionarjev, ampak o dejanskem sodelovanju v razpravah in odločanju. Veliko je nezadovoljstva širom Evrope in to samo koristi evrofobnim populistom alternativa ne more biti evroskepsa prihodnost evrope namreč ni stvar konformistov ali skeptikov ampak tistih ki so zahtevni gospod Puigdemont spremete vprašanje po modrem kartonu gospe Montserrat da izvolite Evropa je političen projekt, ki temelji na vladavini prava in pa na prevladi zakonodaje in pravosodja. In eh, Španija je tudi del tega. Evropa je antidoza eh, proti destruktivnemu nacionalizmu. In, mm, gospod Puigdemont eh, je nezakonito porabljal javni denar v Španiji. Imuniteta pa ne pomeni nekaznovanosti in uh, zanima me, kdaj boste dovolj pogumni, kdaj uh, se boste lahko s tem soočili. Sir, you have the floor. Gospa Moserat. Ja, Mislim, da bi eh, vi morali spoštovati norme in pravila tega parlamenta. Uh, Vedeti morate, da, je, da obstaja direktiva, ki preprečuje eh, ljudem na javnih funkcijah, tudi eh, poslancem tukaj, da napadajo eh, domnevo nedolžnosti. Ne vem točno, o kateri sodbi in o katerih kaznjivih dejanjih govorite. Mislim, da države morajo izpolnevati zakone, to je res. In španska država je prva, ki izvaja sankcije. Hvala, gospod Tajani, minuta in pol. Gospa predsedujoča, prvo, kar moramo storiti, zato da zavarujemo interese Evrope, je, da se vrnemo k politiki. Prava velika reforma bo tista, ki nam bo prinesla Evropo, ki bo sposobna soočiti se z največjimi izzivi, tako interno kot na vzven. Seveda imamo drugačno geopolitično situacijo. Potrebujemo Evropo z enotno zunanjo politiko, z enotno obramno politiko. Videli smo, kako šipka je bila Evropa na Bližnjem vzhodu v Libiji eh, in to velja tudi za krizo v Venezueli, v Južnji Evropi, eh, v Južnji Ameriki. Eh, tu je tudi izziv velike Kitajske, na kar se Evropa mora odzvati. In potrebujemo močen, koheziven način delovanja. To ne pomeni, da se moramo odreči nacionalnim državam. Evropa ne more biti izgovor za uničevanje malih eh, eh, držav. Ne obstaja malih domovin, kajti vse domovine prispevajo k temu, da je Evropa močnejša. Mislim, da tega problema ne bomo rešili z nekimi nelegitimnimi referendumi in mislim, da problem evropske enotnosti ne bo rešen z neke vrste nereprezentativno demokracijo ki gre proti zahtevam državljanov. Ljudje so pač izvolili, kogar so izvolili. In tu mislim, da moramo okrepiti vlogo Evropskega parlamenta in mu končno poveriti zakonodajno pobudo, kot velja v vseh svetovnih parlamentih. In s tem zaključujem, gospa predsedujoča, vsakor moramo dati glas državljanom, dati pa moramo glas tudi izvoljenim predstavnikom, vključno tudi z župani in z regionalnimi pokrajinskimi predstavniki, ki nas zastopajo v odboru regij. Gospod Silva Pereira, ena minuta. Hvala, gospa predsedujoča. Konferenca o prihodnosti Evrope je dobra priložnost. Dobra priložnost za to, da se državljani ponovno povežejo z evropskim projektom. Ampak treba je spoštovati tri predpogoje. Potrebujemo resnično odprto razpravo, odkrito razpravo s sodelovanjem vseh državljanov in tudi civilno-družbenih organizacij, katerih glas bo slišan. Kot drugo, ta razprava se mora osredotočati na pričakovanja državljanov in na dosegljive cilje. Ne moremo ničesar pridobiti zgolj iz nekih utopičnih eh, razprav ali iz nekih kaotičnih debat, kjer se govori o vsem o ničemer, na koncu pa ne sprejmemo nikakršne odločitve. Potrebujemo torej razpravo, ki bo evropskim institucijam omogočala, da sprejemajo odločitve na demokratično legitimen način in da na ta način gradimo bolj pošteno, bolj demokratično Evropo, Evropo, ki bo lahko zagotovila več blaginje svojim državljanom. Hvala, gospa Han, ena minuta. Mladi so prihodnost Evrope. Spoštovane kolegice in kolegi, to ste verjetno rekli vsaj enkrat v predvoljeni kampanji, vsakdo izmed vas. In zdaj treba pokazati, kako resno mislimo, kajte konferenca o prihodnosti Evrope je tudi konferenca o prihodnosti prihodnih generacij. In ta naslednja generacija mora imeti besedo in predvsem pričakuje spoštovanje. Enako veliko pri spoštovanja do mladinskih forumov kot do državljanov. Pričakujem pa tudi spoštovanje tega zbora in eh, nacionalnih eh, parlamentov. Tudi mladi poslanci morajo sodelovati, kajti le če bodo mladi sodelovali na vseh ravneh konference, bomo pokazali, da spoštujemo njihovo mnenje in nas zanima njihovo mnenje in da lahko zelo aktivno sooblikujejo svojo prihodnost v Evropi. Prosimo, da ne žvižgate v eh, dvorani. Gospod eh, Bozelagr, minuta in pol. Ja, po tem, ko sem prisluhnil tej razpravi, sem še toliko bolj vesel, da imamo močno resolucijo, ki podpira prihodnost Evrope. Naj samo omenim par zadev, o katerih je že bilo danes tu govora. Ja, prepoznavamo probleme in ker prepoznavamo te probleme, iščemo rešitve in eh, problemi, kot je gospod Vrhovščat dejal in kot je dejala gospa Obri in kot so dejali drugi problemi, so pri vseh izzivih, s katerimi se soočamo, migracije, socialni standardi in tako naprej. In s temi izzivi se ne moremo v polni meri soočiti, ker eh, so trenutno rešitve blokirane. Zato potrebujemo to konferenco o prihodnosti Evrope. Drugo vprašanje, nacionalni interesi. Ja, v tem trenutku ne moremo braniti naših nacionalnih interesov. Zakaj? Zato, ker so nacionalni interesi evropski interesi in to je pomembno razumeti. Večina v tem zboru je za prihodnost in prihodnost je možna le, če bomo našli skupno prihodnost za Evropo, eh, da bomo imeli neko skupno vizijo, ki jo bomo delili z državljanom. In upam, da bomo s to konferenco lahko šli po ravno tej poti. Hvala lepa. Gospod Vilimski, ena minuta. A se upravičujem, gospod Vilimski. Vprašanje po postopku modrega kartona imamo. Ne vem, ste se dogovorili ali kako? A, spontano vprašanje. No, izvolite. Ja, hvala. Gospod Bezolegor, menili ste, da potrebujemo močno resolucijo na to temo in se strinjam, ampak eh, kasneje bomo imeli tudi razpravo o resoluciji glede Mačarske in Polske ta zbor je že glasoval o tem, nič se ni zgodilo in kako bomo lahko zagotovili, da bo ta resolucija, o kateri bomo glasovali, ne bo vodila do enakega govoričenja, ampak da bomo dejansko prišli do rezultatov in da bo ta parlament resnično lahko uveljavil to, kar je tudi izglasoval. Hvala. Ja, dva načina sta, kako lahko zagotovimo, da to ne bo zgolj govoričenje. Najprej dejansko moramo slediti kaj se dogaja potem za rezultati naših resolucij, da prihajalo sprememb eh, zakonodaje in pogodb, eh, da to natančno spremljamo. Drugo pa je, da ne delujemo le od eh, zgoraj, od spode na vzgor, ampak da tudi našim državljanom potem predložimo te rezultate, da nam povedo, ali se strinjajo s temi rezultati le s takšnim načinom kazanja odgovornosti, mislim, da bo celotna politika lahko izkazovala večjo odgovornost tudi sama. Gospod Velimski, ja, tu pravite, da želite vzeti odgovornost Evrope v svoje roke, ampak že reševanje zadnjih problemov je neuspešno. Migracije. Od leta 2015 nismo sposobni vzpostaviti ustreznega varovanja zunanjih meja. Drug primer je gospodarstvo in evropska denarna politika, monetarna politika. Imamo ničelne obresti, rast je šipka in nimamo orodi za to, da bi jo pospešili. Potem je tu tudi podnebna kriza, ki se jo izkorišča za to, da se ljudem jemlje še več denarja iz žepov. In Evropska unija je zopet neuspešna pri določanju standardov. In mesec za eh, mesecem imamo na stotine službenih vozil, ki pridejo iz Bruslja v Štrasburg in potem nazaj. Tako da prihodnost Evrope ni v centralizaciji, kajti nacionalne države so dovolj pametne, dovolj razumne, da svoje probleme v veliki meri rešujejo in eh, to mislim, da je tisto, ki bomo našli uspešno prihodnost za Evropo. Hvala lepa. Gospod Velimski, vprašanje je pa postopku modrega kartona. Gospe Gamon, spremete, ja, izvolite. Gospod Velimski, tu sploh niste govorili o tem, o čemer teče besede. E, mene torej zanima, kaj govori proti temu, da bi vključili državljanke in državljane Evrope v to konferenco, da se z vami pogovorijo o tem, kakšna so vaše eh, mnenja o prihodnosti Evrope, kajti vi nikoli nočete slišate, slišati njihovih eh, mnen, kajti mislim, da bodo razmišljali mnogo bolj proevropsko in v prihodnost usmerjeno kot vi. Ja, po vsem spoštovanju tudi vi ste tu novi, sam sem že bil tu v prejšnjem mandatu in zato vem, da smo že ne vem koliko krat govorili o prihodnosti Evrope, eh, o vključevanju državljanov interesnih skupin, kdorkoli pa želi sodelovati. Ampak problem je, da ni nobenega konsenza. Ta zbor ne želi dati in poiskati odgovora. Najmanj pet scenarijev imamo za prihodnost Evrope in do danes, od leta 2016 do danes se ta zbor ni odločil, da bi to kakorkoli potrdil. In to je tisto, kar očitam temu zboru. Hvala. Naslednji govornik za eno minuto, gospod Bušade. No, eh, deset let je minilo od Lizbonske pogodbe in Od takrat smo imeli polno kriz, migracijsko krizo, finančno krizo, eh, podnebno krizo. In nič od tega še nismo rešili. Eh, govorimo pa o prihodnosti Evrope. Eh, torej, vsi si nekako prizadevate za federalizacijo in po mojem mnenju greste v napačno smer. Rešitev bi morala biti v neki svobodni konferenci, kjer bi bila upoštevana tudi mnenja 20 odstotkov tega parlamenta. In uh, mi smo bili izključeni iz priprave resolucije, ki se zdaj predstavlja na plenarnem zasedanju. Kakšno Evropo si želimo? Evropo, ki bo sankcionirala um, države članice e, in ki bo izključevala več kot 20 odstotkov evropskega prebivalstva. E, imamo tudi drugačno predstavo. Torej, e, nekateri verjamemo v svobodno Evropo nacionalnih držav in Eh, prihodnost eh, mora temeljiti na naših eh, koreninah in tradicijah ter na krščanski kulturi. Hvala. Gospod Bošele, sprejmete vprašanje o postopku modrega kartona? Gospod Simon, da? Ja, ja ne sme priti do nekakšnega ustvarjanja legend, ki jih tu poslušamo. Nekateri pravijo, da so bili izključeni iz priprave te resolucije. Ni res. Ste pozabili, da ste se vi sami odločili, da se boste omaknili. Vsi ostali smo to obžalovali. Želeli smo si resolucijo, ki bi jo podpisale vse, vse skupine. Vi ste se omaknili, nikogar nismo izključevali. Veste to? lamento disentir, pero yo. Žal mi je, ampak ne morem se strinjati. Eh, sam sem tudi v odboru AFKO in v prvi razpravi nam je že bil predstavljen eh, predlog, ki so ga napisali štiri največje skupine. Torej o federalizaciji, o Evropi, ki bo bliže državljanom in tako naprej. In eh, vi ste potem rekli, da lahko podamo kakšne predloge spremembam, ampak kaj bo to pomagalo, če ste se že vnaprej odločili, kakšna bo resolucija? Eh, mislim da bi morali bolj spoštovati vse naše državljane potrebujemo bolj demokratično bolj socialno in bolj pravično evropo le na ta način se lahko ognemo nevarnosti nekega koraka nazaj, koraka nazaj v temačno pri preteklost. Če želimo doseči to, potrebujemo dialog, ki bo izpostavil parlament v močnejši vlogi. Ne smemo se osredotočiti zgolj na elite, temveč moramo ljudi vsekakor pritegniti. Mi bi si sicer želeli radikalnejši pristop in eh, tudi omahovanje desnice, ki tega ne želi podprete, podpreti, eh, obenem pa tudi ne želijo vključiti državljanov, to obsojamo. Kaj, kaj je tako slabega v tem, da vključimo državljane? Hvala lepa, gospod Simčič, eh, ena minuta. Hvala, Evropski narodi in države smo obsojeni drug na drugega. Tako je bilo pred Evropsko unijo, eh, zdaj in tudi v prihodnje. Danes slavimo dan mednarodnega priznanja Republike Hrvaške in sam sem danes tu dobil tudi neko osebno priznanje. Poslušam velike zagovornike Evrope, ki sem jih eh, spremljal leta in leta in priznali so, da so naredili napako, da so vodili politiko, ki je priš, privedla do tega, da smo se zaleteli v zid. Odlično. Priznanje je prvi korak pri reševanju problemov. V Evropi ni solidarnosti. Ko so požari v Dalmaciji, vsi pomagamo Dalmaciji. Ko so poplave v Slavoniji, vsi pomagamo Slavoniji na Hrvaškem. V Evropi pa je solidarnost minimalna. Namesto solidarnosti ponujate represijo. Solidarnost ste okrnili svojimi opresivnimi politikami. Naprimer, monetarna politika. Hrvaško se sedaj sili v evromoče. Odozeli nam boste vsa orodja, ki jih imamo za to, da se rešimo krize. Eh, tečajna politika, eh, obrestna politika. Kaj se bo zgodilo potem? Elementi pomoči so ničelni. Bomo tako kot Grče izgubili 25% gospodarstva, bo naše gospodarstvo dobesedno crknilo kot eh, pes na cesti. Gospa Hübner, minuta in pol. Kolegice in kolegi, ta dvoletna konferenca je lahko nekaj popolnoma drugega kot zgolj nekakšen odr za popularne ali populistične politike. Imamo priložnost, da imamo popolnoma vključujočo razpravo o prihodnosti Evrope, razpravo med enakimi, ki lahko vodi do trajnega dialoga o prihodnosti Evrope. Ne glede na končni izid, je to proces, ki jim ponudi lahko pomembno to dano vrednost, zagotavlja evropsko enotnost, krepi evropsko državljanstvo in krepi tudi občutek eh, lastništva Eh, nad Evropo med našimi državljanimi. Takšen eh, odprt dialog lahko Evropi pripomore, da raste demokratično in eh, recipročno skupaj z državljani. To je lahko tudi nek korak, ki upošteva to, kar se je zgodilo na evropskih volitvah maja letos oziroma lansko leto, da vidimo celo sliko, ne 28 različnih nacionalnih slik. Te volitve so pokazale, da državljani od Evrope pričakujejo več kot v preteklosti. Državljanom ne moremo ponujati zgolj tega, da jim bomo mi kot politiki prisluhnili, da bodo oni prisluhnili nam, kar zadeva globalizacijo, podnebje, digitalizacijo, socialno pravičnost, konkurenčnost in tako naprej in tako dalje. Državljani želijo sodelovati, želijo sodelovati pri odzivanju se na izzive, s katerimi se soočamo, da tudi naše odzive prilagodimo njihovim željam okusom in eh, sanjem. Mi mislim, da se moramo naučiti tudi postaviti se v ulogo poslušalcev. Hvala. Gospa Hübner, modri karton. Spremete vprašanje? Ne, mislim, da je čas, da se lotimo prave razprave tudi na drugih ravnih. Hvala. Naslednji govornik, gospa Grapini, ena minuta. Sva predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi, priznati moramo, da je predlog za konferenco nekaj, kar je prišlo iz krize, v kateri se je EU znašla. In vsi moramo opraviti to analizo, ali so politiki storili vse, kar je bilo potrebno v smislu razprave z državljani. Tudi sama verjamem v reprezentativno demokracijo, mi zastopamo državljane, ampak ali smo storili dovolj v smislu posvetovanja z državljani, ko se odločamo v njihovem imenu. V menedžmentu, ko nek ukrep ni uspešen, iščemo drug ukrep, boljši ukrep. In to je namen te konference. Seveda moramo biti previdni glede tega, kako to konferenco, to novo platformo, s katero naj bi državljane približali našim institucijam, kako to združiti tudi z vlogami nacionalnih institucij in parlamentov. Ampak eh, Neka struktura je že predvidena, zdaj je pomembno, kako bomo zadevo implementirali. Pomembno je, da ne bomo vsega skupaj zbirokratizirali, da ne bo predrago. Podpiram to resolucijo, vsi moramo podpreti to resolucijo, katere na ta način bomo izboljšali komunikacijo z našimi državljani. Hvala lepa, gospod Goren, se ena minuta. Hvala, gospa predsedujoča. Ni razlog, zakaj naj se ne bi lotili te konference, to, da je to uh, težko, kajti Dejstvo je, da je naš način delovanja način, ki nas bo privedel v drugo ligo. Namen te konference je, da upravimo nekakšno kolektivno diagnozo, da se vprašamo o razlogih, zakaj smo paralizirani, da združimo prizadevanja vseh državljanov, ki želijo prispevati k oblikovanju svoje prihodnosti, da damo glas razočarnim in da damo glas mladim. Tisti, ki jim primankuje argumentov in motivacije za to konferenco, svetoval bi jim, da si pogledajo sporočilo mladih eh, Britancev, ki jih je razočaral Brexit. Hvala, gospod Breyer, ena minuta. Gospa predsedujoča, kako nam bo uspelo, da bo evropska politika ukrepala za večino evropejcev, ne pa za korporativne lobije. Kako bomo mi, evropejcem, omogočili, da sami sprejmejo krmilo v svoje roke s pomočjo neposredne demokracije? Če želimo ponovno pridobiti zaupanje državljanov, če želimo Evropo rešiti pred razpadom ali pred prevzemom nacionalistov, o čemer smo tudi danes slišali, potrebujemo temeljno reformo, nekakšen nov zagon za EU. Ta konferenca o prihodnosti Evrope bo, upam, da sprožila določene izboljšave, ampak eh, ravno predstavniki institucij EU naj bi se sami reformirali in to je težko pričakovati. Zato si dovolimo imeti pogum, da zaupamo državljanom. Pripravimo neposredno državljansko konvencijo, da sprejmemo novo evropsko ureditev da imamo vseevropski referendum o Evropski uniji, kakršno si naši državljani želijo. Hvala. Naslednji za eno minuto, gospod Bardela. Hvala, gospa predsedujoča. Jutri socialna Evropa, jutri Evropa, ki nas bo ščitila, bolj demokratična Evropa. Že več kot 30 let eh, oblastniki pojo isto pesem in eh, dajo obljube, ki jih nikoli ne izpolnijo svojim državljanom. Noben evropski projekt, ki bo legitimen in ki bo trajen, ne bo uspešen, če ne bo temeljil na svobodnem sodelovanju med narodi in ob spoštovanju suverenosti le teh. Evropska unija ni le predmet kritik, kar zadeva strukturo, ampak predvsem, kar zadeva svojo politiko. Zaščita naših narodov pred eh, divjo globalizacijo, umetna inteligenca, tehnološka revolucija, okolje, podnebje, pri vsem tem so bili neuspešni zaradi Evrope glede digitalizacije, Kitajska, Rusija, Indija so vele sile. Mi smo nemočni. Ta konferenca o prihodnosti Evrope naj končno bo priložnost za radikalne spremembe, ampak eh, vem, da je to iluzorno. Gospod Bardela, modri karton gospoda Habiba, spremete, da. Hvala lepa. Gospod Bardela, Se strinjate, da je ime te konference v bistvu napačno? Moralo bi se glasiti konference o prihodnosti Evropske unije, ne o prihodnosti Evrope. Prav tako, ali se strinjate, da bi lahko to konferenco kar pozabili, kajti prihodnost Evrope oziroma Evropske unije je dokaj temačna in Evropska unija se bo kmalo razletela. Ja, Evropa ni nujno Evropska unija. Evropa je kontinent, ki je sploh izumil koncept eh, naroda. Evropska unija, ki jo zdaj gradimo zadnjih 30 let, eh, uničuje te narode. Veseli me, da je britansko ljudstvo ponovno prevzelo vajeti v svoje roke, ampak mislim, da si ne moremo predstavljati evropskega sodelovanja brez eh, Velike Britanije kot pomembne sile in zato mislim, da moramo poiskati tudi nove načine sodelovanja med eh, Evropo in eh, Britanijo. Kolegice in kolegi, dovolila bom še modre kartone, ampak samo po enega nagovornika. Naslednji gospod Zile, ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Če državljani vidijo, da kljub zelenemu dogovoru zahtevamo od od eh, prevoznikov, da se po Evropi vozijo s praznimi kamioni, mm, je to seveda problematično. Evropski proračun ima le en odstotek, BDP je 20 krat manjši od eh, zvezdnega proračuna ZDA in eh, vse to v demografičnem kontekstu, ki je težaven, lahko privede le do tega, da bodo mladi iz periferije odhajali v najbolj bogate regije. Državljani ne bodo verjeli v takšno Evropo. Glede zahtev po več suverenosti, ki privedejo do tega, da velike države članice zastopajo celotno Evropo, to prav tako ne veseli evropskih državljanov. In eh, ko med evropskimi volitvami državljani eh, glasujejo za čezmene liste, za transevropske liste, to jih tudi ne bo veselilo. Nevarnost je, da bomo uničili vse tisto, kar je dobrega v Evropi, namesto da bi dosegli nekaj novega in dobrega. Gospod eh, Willemsen, ena minuta. E Evropska unija je projekt elit. Mm, Evropska unija tudi koristi najbogatejšim in pa eh, velikim koncernom in to na račun eh, ljudi, delavcev in pa okolja. Potrebujemo bolj uravnoteženo in demokratično sodelovanje, kjer eh, bo vse skupaj osredotočeno na ljudi in na okolje. In zato moramo imeti temeljno razpravo o tem, kako v Evropi sploh delovati. Ne potrebujemo neke vnaprej določene razprave, kjer eh, so zaključki vedno taki, da privedejo v bolj deregulirane trge in pa v večjo centralizacijo. Potrebujemo boljšo vključenost civilne družbe, državljanov in pa nacionalnih parlamentov. In zato podpiramo to resolucijo, nikoli eh, se ne bojimo državljanov vprašati za mnenje in radi bi poslali tudi jasen signal Evropski komisiji. Če ne bodo državljani na pristen način vključeni, če ne bodo vključeni na vseh ravneh, potem vam tega ne bomo odpustili. Hvala, gospod Tajs, za eno minuto. Gospa predsedujoča, prihodnost Združnega kraljestva je svetla, polna priložnosti. Imamo namreč politično gotovost, da bomo zapustili Evropsko unijo v samo dveh tednih. In imeli bomo priložnost, da vodimo državo, kot mi želimo, ne pa kot nam govori Evropska unija. E, imeli bomo priložnost za nizke davke, za dobro regulirano gospodarstvo, za hitro rast, brez nepotrebne birokracije in protekcionizma. Imeli bomo priložnost, eh, da vodimo pošteno migracijsko politiko, razumno politiko, ki bo delovala za naše ljudi in naše gospodarstvo. Imeli bomo priložnost uporabiti eh, državno pomoč za eh, strateška podjetja in sektorje. Naša brezposelnost je rekordno nizka in to je zelo pomembno, še posebej za naše mlade. In tudi vam predlagam, gospa predsedujoča, da zagotovite bolj svetlo prihodnost za preostalih 27 držav, če jim omogočite, da si tudi eh, zagotovijo večjo svobodo. Hvala, gospod Karas, za minuto in pol. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, dame in gospodje, mislim, da smo si kar enotni, da naša prihodnost močno, učinkovito in bolj verodostojno Evropo vsekakor potrebuje. In državljanke in državljani, občine, regije, države, narodi in Evropska skupnost eh, smo si tu enotni. Naj bo ta konferenca naš prijatelj, državljani naj postanejo naši zavezniki. Prihodnost Evrope in eh, vlogo Evropske unije v svetu postavimo onkraj strankarsko eh, političnih razdorov brez Evropskega parlamenta ne sme biti odločanja. Potrebujemo Evropsko volilno pravico z evropskimi listami, pravica do zakonodajne pobude, eh, odločanje o proračunu, lastna eh, sredstva oziroma lastno financiranje, evropski referendum. Prihodnost potrebuje evropsko vlado, ki bo predstavljala ta najpomenejši kontinent v svetu in seveda potrebujemo skupno zunanjo in obramno politiko. Naša prihodnost potrebuje evropske odgovore na globalne izzive. Naša prihodnost potrebuje notranji trg brez eh, omejitev. Naša prihodnost potrebuje proračun, ki odgovarja velikosti izzivov in eh, velikosti naših eh, držav oziroma našega prebivalstva. In prihodnost potrebuje dialog, evropsko zavest, skupno ukrepanje. Mi kot parlament moramo biti na to pripravljeni, da s našim milijonom obiskovalcev z vse višjo volilno udeležbo in z našim sodelovanjem z deležniki pokažemo, kako se lotiti zadeve. Hvala, gospod Karas. Speaker. Naslednji govorec je gospod Pizapija za eno minuto. Grazie, presidente. Hvala, predsedujoča. Skorajda osemdeset let je minilo, odkar je Altiero Spinelli in, eh, Ernesto Rossi, eh, ko sta bila zaprta mm, na zaporniškem otoku, zapisala, da danes bolj kot kdajkoli potrebujemo konkretne spremembe. In ta konferenca ponuja svojevrstno priložnost, morda zadnjo, da se odzovemo na zahteve po spremembah, na zahtevah po sodelovanju ne gre zgolj za mesta, gre tudi za vasi, gre za periferijo, da prisluhnemo tudi tistim, ki so proti, tistim, ki so kritični, tistim, ki se ne strinjajo z aktualnim sistemom v Evropski uniji. In zato je nujno ustvariti strukturo, ki bo sposobna ideje preleviti v konkretne rezultate. Naloga evropskih institucij je, da tudi s premembo pogodb uveljavi ključne predloge, ki bodo izšli iz te konference. Sicer tvegamo, da bomo zapravili eno zadnjih priložnosti za spremembo. In eh, veliko tveganje bo, da se nam bo dogodil bumerang, da se bo dogodil korak nazaj. Tako za ta parlament, kot za Evropsko unijo. Pot, ki nas čaka, ni enostavna, ni eh, gotova, ampak eh, prepričan sem, da bomo z prepričanjem in strastjo uspeli. Gospa Čaroncova, za eno minuto.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 tu ni dejal, da vse funkcionira odlično in da ne potrebujemo sprememb. In zato je dobro, da mi, politiki, zdaj eh, izkažemo svojo pripravljenost eh, na kritiko, da vidimo, kaj je treba izboljšati, kajti to, kar eh, velja v našem bruseljskem mehurčku, pogosto državljani ne vidijo enako. Stvari se spreminjajo, svet se spreminja, soočamo se z novimi izzivi tehnološkimi, ekološkimi in tudi varnostnimi izzivi in tudi na te moramo poiskati odgovore. Najhujše, kar lahko storimo zdaj, je, da ne storimo nečesa, da preprosto postopamo tako kot doslej. Za številne je to zelo enostavna rešitev, ampak to bi bila kratkovidna in napačna rešitev. Hvala. Gospod Šarancova, gospod Bizelager vam želi zastaviti dodatno vprašanje. Ga sprejmete? Dobro, 30 sekund. Gospa Črncova, um, dobro se mi zdi, da ste omenili pomembno eh, sodelovanje državljanov in zato me zanima, kako vi gledate na to, kako bi vi organizirali takšno udeležbo. No, to je pa lahko vprašanje, pravi predsedujoča. Ja, bi tam htela imeti jenom občane. Ja, če bi bilo od mene odvisno, potem bi najraje tam videla samo državljane in mlade. Z njimi se pogovarjam vedno, ko sem. Uh, Eh, na češkem, eh, ko potujem po regijah, želijo se vključiti, ampak nismo jim pokazali poti, kako se lahko vključijo. In zato je pomembno, da komisija, svet eh, in parlament, mi poslanci, torej prisluhnemo državljanom, kajti oni so najpomembnejši. Ainsley. Gospod Ainsley za eno minuto. Dragi kolegi, Brexit nam mora služiti kot opomin. Opomin za to. Uh kaj se zgodi, ko običajni ljudje na Evropsko unijo eh, začnejo gledati kot na eh, nekaj oddaljenega. Eh, to potem zlorabijo desničarski demagogi in tudi populističen tisk jim pri tem pomaga, tako da sproža evroskeptične strahove. No, pri Brexitu je škoda že narejena, ampak škoda bi bila, če se Evropska unija ne bi nič naučila iz te katastrofe, ki se imenuje Brexit. Treba je prisluhniti civilni družbi in državljanom. Ti morajo spregovoriti jasno in glasno. In e, pri tem procesu ne smejiti samo za e, stvari po starem, e, kjer bodo imeli glasove samo institucije in pa bolj izpostavljeni. Tudi običajni ljudje, ki ponavadi nimajo besede, morajo zdaj spregovoriti. To je konferenca, ki je ključnega pomena za prihodnost Evrope. In pomembno je, da prisluhnemo vsem evropejcem in jaz eh, in moja država, moji državljani, ki so eh, proevropejci, se tega že zelo veselimo. Hvala. Um, Gospa Hutasari, vi ste naslednja govornica, ampak želeli ste postaviti tudi vprašanje v okviru modrega kartona. Eh, omejeni smo s časom, tako da vam tega ne bom dovolila. Eh, ne bom več sprejemala vprašanj v okviru modrega kartona. Ob 12. imamo namreč eh, formalno zasedanje in dvorano je treba še pripraviti na to. Tako da prosim, če sprejmete to mojo odločitev in se potem mogoče pogovorite, kdaj v prihodnje. Zdaj pa na vrsti gospa Huhtasari. Gospa, oprostite. Eh, gospod, ste eh, želeli nekaj eh, kot postopkovno vprašanje? Oprostite, gospa predsedujoča, ugovarjam odločitvi o modrem kartonu. Imamo eno uro še med koncem te razprave in pa začetkom naslednje. Vidim, da Mm, ste to povedali, da je treba dvorano še eh, pripraviti, to sem razumel, ampak eh, časa je še dovolj in ta razprava je res živahna. Živahna je predvsem po zaslugi modrih kartonov. In eh, to, da ste zdaj sprejeli tako odločitev, mislim, da bo razpravi škodovalo, zato bi morali z modrimi kartoni nadaljevati. Hvala. I love the blue card system and I think it works. Meni je tudi všeč ta sistem modrih kartonov, ampak ne morem dovoliti, da se ta razprava preveč zavleče. Mogoče eh, boste eh, lahko vi v svojih skupinah eh, razumeli to, da je bila razprava dobra, lahko se boste pogovarjali še naprej, ampak časa res nimamo dovolj. Prosim zato, če sprejmete mojo odločitev. Sprejeli bomo z spre, eh, oziroma nadaljevali bomo z razpravo in mogoče poskrbeli za kakšno spremembo v prihodnosti. Zdaj pa, gospa Hutasari, oprostite za to um, prekinitev. Hvala. No, eh, tukaj je možno sodelovanje samo s tistimi, ki se strinjajo. Uh, tukaj gre za idejo o prihodnosti Evrope, ampak uh, mi ne vidimo grožnje v nacionalizmu in pa v brexitu, tako kot drugi. Kdo je tukaj ogrožen? Gotovo ne suverenost držav članic. Meni pa se zdi grožna za Evropsko unijo socialističen projekt Evropske unije. Nekateri predlagajo, da bi morali ponovno preizkusiti socializem. Brexit je sprožil panično reakcijo. In to je vodilo tudi do tega, da so nam zdaj iz naših miz odstranili zastave. Potem pa pravite, da bi državljane morali vključiti v razpravo. Ampak eh, vsekakor to ne pomeni po vašem vseh eh, ljudi, populistov naj ne bi vključili, ljudi pa ja. Eh, prihodnost namreč pripada ravno ljudem in državljanom. No, eh, gospa Hutasari ni prekoračila svojega časa. Naslednji pa je gospod Epping. No, smo na uh, razpotju, resolucija je zelo jasna. Eh, Evropska unija naj bi imela svoje obdavčenje, države članice pa bi postale samo neke province. Ampak državljani eh, želijo Evropo takšno, kot je zdaj, neko povezavo neodvisnih držav članic. Mislim, da bi morali skrčiti vso birokracijo, ki obstaja. No, mi smo sprožili paralelen proces eh, oziroma sprožili ga bomo, želimo eh, si, da bi Evropa bila konkurenčna, želimo si, da bi ljudje odločali na referendumu. Ne gre za to, da se pogovarjamo z vsemi, z nevladnimi organizacijami eh, in da imamo neke meglene ideje. Želimo se jasno izraziti v prihodnosti Evrope. Gospa Fox je naslednja. No, to je najboljša razprava, ki sem jo poslušala tukaj v dvorani. Dobro ste ji predsedovali, gospa Magines. In tudi uh, Gifer Hofstadt je pokazal malo skromnosti. Um, rekel je, da ima Evropa probleme. No, ampak eh, pri vseh teh posvetovanjih eh, obstaja tudi nevarnost, da se državljane preveč vključi oziroma eh, da se jih ne vključi na pravi način. Državljani pravzaprav vse čas izražajo svoje mnenje, ampak jih birokrati ne poslušajo. Državljani tudi na nacionalnih volitvah, na referendumih izražajo svoje mnenje, ampak eh, ljudje tukaj temu ne prisluhnejo. Kadarkoli državljani kritizirajo evropske institucije ali kritizirajo ukrepe Evropske unije, kot so bili varčevalni ukrepi, naprimer, jih eh, kritizirate. In takrat eh, si evropske institucije preprosto zatisnejo v šesa. Mm. Eh, potem obsojajo eh, nas, da manipuliramo z ljudmi, da smo demagogi in tako naprej. Ampak mislim, da ne morete resno imati državljanov, če demonizirate tiste, ki so tudi izrazili svoje mnenje. Gospod pa nihče vas več ne sliši, ker sem izklopila mikrofon. Prekoračili ste čas za govor. Gospod Bilčik za minuto in pol.